El señor presidente. Gospod predsednik. Señorías, se abre la sesión. Gospe in gospodje, zasedanje se ponovno pričenja. Prehajamo kar k prvi točki dnevnega reda. Tukaj gre za poročilo Balzani in sicer trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Za štiri minute dajem besedo poročevalki, gospe